organo za gospoda Štadlerja. V skladu s čelom šest, drugi odstavek poslovnika, bomo te zahtevke posredovali odboru za pravne zadeve. Gospod Gabriele Albertini je podal zahtevo za uveljavitev parlamentarne imunitete v skladu s čelom šest, odstavek tri poslovnika, bomo ta zahtevek posredovali na odbor za pravne zadeve. Od političnih skupin in pa tudi od nepoviznih poslancev, smo dobili nekaj zahtev za imenovanja v odbore in parlamentarne delegacije. Seznam bo na voljo, če do zaključka zasedanja ne bo ugovora, bo ta seznam potrjen.